in temo, s katero se vedno bolj ukvarjamo. Najprej predajam besedo predstavnici sveta, gospej Tupurajnen. Izvolite, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, skoraj štiri mesece je že preteklo od zadnjih evropskih volitev volitev, ki so potekale sočasno s sedmimi volitvami v državah članicah. Nismo ugotovili nobenega posebnega vmešavanja, vendar pa so ugotovljalci dejstev in akademiki ugotovili, da obstaja takšna grožnja in da moramo biti stalno pripravljeni. Zato se moramo potruditi, da ozaveščamo, da okrepimo pripravljenost in da okrepimo odpornost naših demokracij za eh, takšna tveganja, vključno z dezinformacijami. To je ena od prenosnih nalog našega predsedstva. Dolgotrajna prizadevanja za okrepitev naših eh, odpornosti je nujno potrebna zaradi tega, ker imamo hibridne grožnje in eh, grožnje dezinformacij, ki grozijo našim družbam. Vedno več je takšnih negativnih umešavanj na spletu, ki poteka usporedno zbiranjem podatkov in razvojem umetne inteligence, kar zahteva analizo, oceno in primeren odziv. Svet pozdravlja namen komisije, da opravi poglobljeno analizo o dogodkih in eh, v zvezi s platformami in drugimi akteri v digitalnem svetu eh, glede sprejetja kodeksa ravnanja. Svet bo pregledal možne ukrepe, ki jih bo pripravila komisija do konca tega leta. Pred koncem tega leta pričakujemo poročilo komisije o evropskih volitvah leta 2019, kar predstavlja podlago za priprave in za okrepitev odpornosti pred tujim umešavanjem. Seveda pa se tudi veselimo mnenja komisije in napovedi o možnih dodatnih pobudah in okrepih, ki jih pripravlja. Ta tema je zelo pomembna, tako kot smo povdarili v Evropskem svetu, vključno z novo strateško agendo. Evropske inštitucije in države članice igrajo pomembno vlogo, seveda v okviru svojih pristojnosti na področju zaščite demokratičnih procesov. To zahteva skupna prizadevanja in skupen trud Evropske unije in držav članic, vendar pa tudi civilne družbe in eh, drugih sektorjev. Naš odziv mora biti celovit. Osredotočiti se moramo na notranje in zunanje razsežnosti te grožnje. Po sklepih, ki jih je svet sprejel marca o zagotovitvah svobodnih in pravičnih volitev, pozdravljamo svežen komisij in skupen načrt, ki ga pravila komisija in veliko smo storilo v evropskih inštitucijah in tudi v državah članicah s tem zvezi. Organizirali smo srečanja mreže za evropske volitve, kjer države članice izmenjujejo dobre prakse in ugotavljajo možne grožnje. Uvedli smo sistem za zgodnje opozarjanje, kjer države članice lahko izmenjujejo informacije o volivnih kampanjah. Okrepili smo tudi strateško komuniciranje o evropskih vrednotah in politikah. Želeli smo okrepiti ekosistem evropskih medijev in vzpostavili mrežo neodvisnih, neodvisnih ugotavljalcev dejstev in um, izvedli več dejavnosti za to, da bi zaščitili eh, volivni proces tudi strani civilne družbe. Ocenili smo tudi kibernetske grožnje, sprejeli ukrepe za zaščito in za integriteto. Nedotakljivost volilnih demokratičnih procesov. S tem želi, k temu želimo pritegniti tudi medije in spletne platforme. Gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci. Romunsko predsedstvo je na to temo pripravilo poročilo na zadnjem svetu v zvezi z vsemi informacijami in zaključki, ki jih lahko potegnemo. Ena od največjih prioritet našega predsedstva je, da nadaljujemo s tem delom, da ukrepimo odpornost naših družb pred tujim poseganjem in vmešavanjem skupnimi in eh, celovitimi usklenimi ukrepi po vsej Evropi za to, da okrepimo celovito varnost za naše državljane. Rada bi podarila, da moramo zaščititi odprte demokratične družbe in to delo mora potekati v spoštovanju temeljnih soboščin, vključno svobodo izražanja. V tem kontekstu naše predsedstvo še posebej želi povdariti okrepitev naših zmogljivosti in odpornosti pred hibridnimi grožnjami. Delovna skupina v svetu, ki ima horizontalni mandat, je bila ustanovljena in se je prvič tudi sestala. Bistvenega pomena je, da še vedno razbijamo partnerstva in sodelovanje z NATO še posebej. Evropski centr odličnosti za boj proti hibridnim grožnjam v Helsinkih ravno tako spodbuja sodelovanje na tem področju. Te strategije za zaščito pred državnimi in nedržavnimi grožnjami delujejo tudi zunaj naših meja mi moramo vzpostaviti akcijski načrt v zvezi s temi informacijami, kar povdarja naš interes za sodelovanje z našimi interesi v vzhodnem, južnem sosedstvu in na Zahodnem Balkanu. Okrepiti moramo medije, širiti informacije, opisujevati na medijskem področju v našem e, sosedstvu in to je ključnega pomena. Delovati moramo skupaj na usklajen, strukturiran način, zato da se lahko uspešno borimo proti tem izzivom. Zaščita volitev je bistvenega pomena za to, da zaščitimo naše evropske vrednote. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala. Z nami sta dva predstavnika komisije, gospa Jurova in gospod King. Prva ima beseda gospa komisarka Jurova. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Spoštovanje demokracije, temeljnih svoboščin in vladavine prava so tri vrednote, ki združujejo in spajajo Evropo. Teh ne smemo jemati za samo po sebi omejene. Predsednica von der Leyen je napovedala, da bo zaščita evropske demokracije prenosnega pomena za njeno komisijo. Demokratični sistemi so vedno bolj deležni napadov strani tistih, ki želijo razklati in destabilizirati Evropo. Zato moramo storiti še več, da se zaščitimo pred takšnimi zunanimi napadi. Širjenje takšnih dejavnosti z nezakonitimi sredstvi izkrivljajo javno mnenje in tudi javno razpravo tuji akteri lahko to izkoriščajo in vplivajo na družbo, na področje, kot so podnebne spremembe, migracije, javna varnost, zdravje in tudi finance. Manipulirajo s podatki, dejstvi, informacije in s tem spodkopujejo, eh, spodkopujejo zaupanje v znanost. Svobodne in poštene volitve so temeljnega pomena za naše države članice, vendar pa na tem področju potrebujemo tudi evropski pristop, zaradi tega, ker je to področje čezmejne narave. Skupaj se moramo boriti proti tem grožnjam. To, kar prizadane eno državo članico, lahko prizadane vse preko eh, volitvenega svežnja, ki smo ga sprejeli septembra leta 2018, je komisija sprejela ukrepe za to, da podpre države članice pri krepitvi zaščite pred temi grožnjami. Pri izvajanju svežna je komisija spodbudila nacionalne eh, volivne eh, mreže za to, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščitijo volitve. Sodelovanje smo tudi okrepili z novo mrežo za sodelovanje na področju evropskih eh, volitev, kjer poteka sodelovanje in izmenjava najboljših praks med državami članice. Sestali so se štirikrat pred volitvami in eh, se, se sestali takoj tudi po volitvah. Ta mreža združuje nacionalne strokovnjake, ki eh, so zelo konstruktivno izpeljali svoje delo, zmenjali mnenje med seboj, z inštitucijami, Evropskim parlamentom in civilno družbo. Te dejavnosti pokrivajo vse vidike tega kompleksnega področja, od ozaveščanja državljanov, sodelovanje s platformami, pa in vse do ugotavljanja, katere zakonite, o, zakonita urodja lahko sprememo za boj proti nasprotujemo financiranju. Države članice morajo ocenjeviti in okrepiti svojo odpornost pred kibernetskimi napadi. Države članice aktivno sodelujejo v tej mreži in izrazile so tudi željo potem, da bi ta mreža nadaljevala svojim delom tudi v času po evropskih volitvah, zato da bi lahko podprli države članice, da bi okrepili odpornost. Naša prva analiza o izvajanju teh eh, prizadevanj v kontekstu evropskih volitvah je pozitivna. Koordiniran evropski pristop zagotavlja močnejšo pripravljenost na zaščito pred manipulacijami s podatki, informacijami in dezinformacijami. Kot pri prejšnjih volitvah, sedaj opravljamo oceno poteka evropskih volitvah. Sodelujemo tudi z mednarodnimi partnerji v različnih forumih, kot so NATO, G7, kot tudi s posameznimi državami. To odraža celovit usklajen pristop med demokrat, demokratičnimi državami, zato da se spopademo s temi izzivi in da okrepimo odpornost pred tujim umešavanjem. Sodelovanje zagotavlja, da vsi akteri delujejo enk enkratno e, in usklajeno, zato da zaščitimo svobodno izražanje, svobodo misli in svobodo združevanja. Tako kot je naznanila predsednica, no, predsednica komisije von der Leyen, če bo komisija potrjena strani parlamenta, bo sprejela načrt za evropsko demokracijo in predstavila načrt za zaščito pred tujim omšavanjem na naslednjih volitvah če bo komisija potrjena, bom sama koordinirala to delo. Tako bomo okrepili našo odpornost naših demokratičnih sistemov, se borili proti dezinformacijam, pred manipulacijami in to je bistvenega pomena glede na sedanjo situacijo. Pomembno je, da zaščitimo svobodo izražanja in svobodo medijev in tudi medijski pluralizem. Zato si bomo prizadevali v naslednji komisiji. Če bo komisija potrjena, se bom zato potrudila, si prizadevala in tesno sodelovala z Evropskim parlamentom, državami članicami, državljani in nevladnimi organizacijami, zato da resnično zaščitimo in gojimo demokracijo v Evropski uniji. Najlepša hvala. Naslednji ima besedo gospod komisar King. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, osredotočil se bom predvsem na izziv dezinformacij. Kot smo že slišali, je med prejšnjimi evropskimi volitami ni prišlo do koordiniranega napada, vendar pa to ne pomeni, da na teh volitvah ni prišlo do dezinformacij. Obstaja več različnih poročil po vsej Evropi o različnih vrstah dezinformacij. Naprimer, da vzamemo primer ene države članice, Nemčije. Poročila kažejo, da so na spletu promovirali predvsem eno nemško stranko, ki je predstavljala 86 odstotkov vseh dogodkov na Facebooku. Šestkrat več kot vse druge stranke skupaj. Vsi ti všečki in delitve so stale, ma so prišle iz 80 tisoč sumljivih računov z različnimi imeni. Ki in ti profili so delili različne vsebine, različne propagande in to je dejstvo našega novega sodobnega političnega življenja če lahko pride do na tisoče profilov z različnimi izmišljenimi imeni in eh, če to ni sumljivo in če platforme menijo, da to ni sumljivo, potem imamo težave. To je postalo sedaj nova norma. Mi moramo ustvariti nov prostor, kjer pride do onemogočanja takšnih napadov in da okrepimo našo odpornost in zmanjšamo vpliv tujih umešavanj. Zato želimo sodelovati z državami članicami in z drugimi partnerji in skupaj delujemo na štirih področjih. Prvič, kot sem že, o, ko smo že omenili, ustanovili smo sistem za zgodnje opozarjanje, zato lahko misije in države članice lahko opozori na dezinformacijske kampanje. Želimo okrepiti ta mehanizem, posvetujemo se eh, z različnimi akterji, da kako lahko okrepimo izmenjavo informacij med državami članicami, inštitucijami in med platformami. K temu želimo pritegniti tudi raziskovalce in civilno družbo. Želimo tudi uvesti analitični centr za raziskave in dezinformacije. Drugič, v zadnjih dveh letih smo tudi uvedli skupnost raziskovalcev, ugotovljalcev dejstev, ki skušajo ugotoviti, odkot izhajajo te kampanje za deinformacije in da skupaj oblikujemo naš odziv. Kmalo bomo ustanovili novo evropsko platformo, kjer bo sodelovalo 38 ugotovljalcev dejstev iz 13 držav članic. To platformo bomo financirali sredstvi iz Evropskega inštrumenta za povezovanje. Vendar pa, da bomo učinkoviti, morajo sodelovati tudi platforme. Moramo jim dati varen dostop do podatkov teh raziskovalcev, ugotovljalcev dejstev, da lahko ti opravijo svoje delo, da skupaj oblikujemo odziv, vendar pa moramo istočasno vedno zagotoviti etične in profesionalne standarde kar me pripelje k tretji točki. Spletne platforme bodo morale podpisati kodeks ravnanja v zvezi z denizformacijami, kot smo že slišali. Delo smo zaključili septembra lani Facebook, Google, Twitter, Mozilla in tudi drugi oglaževalci so se pridružili um, in tudi Microsoft. pripravili so 15 različnih obvez. Sedaj pa mi nadzorujemo potek teh obvez. Še ta mesec bomo dobili lastno oceno podpisnikov. Potem pa se bomo povezali z neodvisnimi svetovalci, zato da bomo dobili neodvisno revizijo izvanja teh obvez. In to želimo dobiti do konca oktobra. Na podlagi tega poročila bomo pripravili pregled situacije o izvajanju kodeksa do konca oktobra. Potem pa še zadnji korak, končno analizo, ki jo bomo pripravili v obliki sporočila komisije, ki jo bomo objavili na začetku naslednjega leta po posvetovanju z neodvisnimi strokovnjaki, državi članicami in regulatorji za audiovizualne medijske storitve. Držav članic, komisarka Jurova, Gabrielova in tudi sam eh, smo dejali, In smo mnenja, da če bo delo zadovoljivo, potem moramo premisliti o možnih dodatnih ukrepih in, če je potrebno, tudi sprejeti uredbo na tem področju. Zakonodajo smo že pregledali v državah članicah in eh, Združeno kraljestvo je že pripravilo osnutek zakona na tem področju. Francija želi tudi sprejeti zakonodajo, s katero bodo platforme postale bolj odgovorne. Državam članicam popunjamo našo pomoč, kjer le lahko. Četrtič, želimo tudi oponomočiti naše državljane, tako da širimo medijsko opismenjevanje, ozaveščamo in komuniciramo o evropskih vrednotah, naših politikah, zato da okrepimo odpornost naših držav pred negativnimi posledicami dezinformacij. Nasplošno bi lahko rekli, da smo opravili veliko dela dosegli smo napredek, še vedno pa je pred nami zelo veliko vprašanj, ki jih je treba rešiti. Naslednja komisija in novo izvoljena predsednica komisije sta že povdarili pomembnost tega dela. Če bo komisija potrjena, bo to vključeno v delovni program. Novo izvoljena predsednica je že naznanila koordinam pristop k humanemu razvoju umetne inteligence. Ravno tako je predlagala novo zakonodajo o digitalnih storitvah, s čimer bomo regulirali spletne platforme in storitve. Ta prizadevanja skupaj z drugimi, ki smo jih že omenili, bodo ključnega pomena za to, da bomo zagotovili varno in demokratično prihodnost za vse naše državljane. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vam za vsa izčrpna pojasnila. Sedaj predajam besedo državljanom. Naslednji ima besedo gospod Tobi. Mikrofon. Mikrofon. No? Hvala, predsedujoči, svet, komisija in tudi dragi so poslanci. Tu gre za bistvene, temeljne evropske vrednote, pravno državo, svobodo in demokratične volitve. Mislim, da je zelo pomembno, da skozi to razpravo Evropski parlament pride do zelo močne resolucije. Pomembno je namreč, da se Evropa zauzema za svobodne in demokratične volitve brez umešavanja katerih koli tujih držav. Žal, pa to niso razmere, v kakršnih danes živimo in zato je pomembno, da Evropski parlament se ne ustraši in zelo jasno in odprto, odkrito govori o tem. Zelo dobro je znano, da še posebej Rusija izvaja informacijsko vojno z slabimi nameni proti Evropi, gre za drža, državno financirane medije, za tovarne dezinformacije, ki skušajo spodkopati demokratično razpravo v Evropi. Hkrati so tu udeležene tudi druge totalitarne države, Severna Koreja, Iran, Kitajska, ki skušajo spodkopati naše demokratično odločanje. Zato je pomembno, da se borimo za svoje vrednote, da jih branimo in da če prihaja do agresije na naše demokratične inštitucije, se morajo tem, morajo temu slediti tudi posledice. Prijatelji, prepričan sem, da vemo, da se tukaj veliko krat ne strinjamo, temu se reče demokracija, prav je tako. Hkrati pa je zelo pomembno, da se vsi strinjamo, da če bomo prepustili demokratično odločanje tujemu omešavanju, bomo tudi sami izgubili usmeritev in odločnost. Zato moramo tukaj stopiti skupaj, sprejeti močno resolucijo v naslednjih tednih in braniti evropske vrednote. Hvala. Gospa Piri Kati. Spoštovani kolegi, Poštene in svobodne volitve so bistvene za demokratično družbo, hkrati pa niso samoumevne in jih ne smemo imati za samoumevne. V zadnjih letih so milijoni evropejcev bili žrtev, žrtve dezinformacijskih kampanj v eh, predvolilnih kampanjah zaradi takšnega umešavanja. Kibernetska umešavanja, eh, nevaren dostop do pomembnih strateških podatkov in tako naprej, vse to je bilo pod udarom In vpliv tretjih držav je na ta način bodisi preprečeval, bodisi zamegljeval resnico. Poglejmo, kako je bilo z ligo Mateja Salvinija, kako se je o tem govorilo in vemo, da, gredo, da so tu viri predvsej dlje ne le v Rusiji ali v Italiji. Služba za zunanje delovanje, za komisija, vesela sem, da tudi finsko predsedstvo veliko govori o tem in jemlje to kot prioriteta. Ponosno sem, da je skupina SND eh, pridobila široko politični, pod, politično podporo za to, da se ta teden o tem pogovarjamo. In vesela sem, da obstaja tudi podpora za močno resolucijo na to temo. Če želimo preprečiti, da se bodo tretje strani umešavale v naše demokratične sisteme, In če želimo to početi učinkovito, predlaga naša politična skumana, skupina, da se udeli, ustanovi parlamentarni odbor, ki bo zagotavljal, da bodo svobodne in poštene volitve ostale nekaj samoumevnega v naši družbi. Hvala lepa. Monsieur. Gospod Pascal Durand. Oui, merci. Hvala, predsedujoči. Gospa ministrica, začeli ste z razlago in z zadovoljstvom nad tem, da so se evropske volitve dobro uh, izpeljale. Tudi sam sem vesel, da je tu šlo vse v redu, ampak volitve na splošno in še posebej evropske volitve niso vsa demokracija. To, kar je povedal gospod King in gospa Jurova, je res, naša demokracija, kot jo poznamo v Evropi, je pod udarom, je v nevarnosti. In sicer zakaj? Zaradi dezinformacij, ki ste jih omenili in jih tudi navedli, gospod, gospod komisarka. Hkrati pa smo v nevarnosti zaradi financiranja na tem področju, zaradi financiranja političnih strank, torej temelja demokratične Evrope. Vemo, da tuje sile, ki nam ne želijo dobrega. Govorili smo že o Rusiji, pa ne gre samo za Rusijo, za Rusijo je to jasno in znano. Torej, da so tuje sile skoraj milijardo evrov namenile za dezinformiranje, za financiranje naših političnih strank, predvsem tistih, ki so proti Evropski uniji in so tule na skrajni desni uh, Eh, tega hemicikla, pa tudi v Italiji, v Franciji in tako naprej. Zato se moramo boriti poti, proti takšnemu financiranju političnih strank in tu resolucija mora biti zelo jasna. Prvič, potrebujemo ustrezna strateško-komunikacijska sredstva eh, na ravni Evropske unije. Res je, v tem trenutku je tega denarja 3 milijone in pol. Potrebujemo pa bistveno več. Stranke so dobile eno milijardo. Torej, moramo priti do sredstev, da bo prepovedano financiranje, tuje financiranje naše evropske demokracije, demokracije in potrebujemo sredstva za dejansko tehnološko neodvisnost. Kajti, če se vse čas sistematično eh, obračamo zunaj Evrope na tehnološko pomoč oziroma podporo, potem bomo zabredli v še hujše težave, kar se tiče naše neodvisnosti in sposobnosti, da ukrepamo. Hvala gospod Putikofer. Ja, predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospa predsedujoča svetu, gospod komisar, kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil finskemu predsedstvu, da je tako resno vzelo to vprašanje. Komisiji pa bi se rad zahvalil za to, da se je tako zelo posvetila temu vprašanju. Evropa, ki ščiti. Mora najprej zaščititi svoje lastne vrednote in demokracijo. Začititi pa mora tudi evropsko suverenost. In ravno tako, ravno zato gre pri tem vprašanju. Ne smemo biti previdni samo zaradi umešavanja iz ene strani, iz Rusije ne prihaja do mešavanja in otikanja samo strani Rusije, ampak tudi iz Turčije, strani gospoda Erdogana. In seveda bi tudi Kitajska rada izrabila svoj gospodarski vpliv. In tudi akteri iz ZDA so se skušali že umešati v evropsko demokracijo v našo škodo mislim, da prihaja do sporov na področju avtoritarnih pogledov na demokracijo in svet. Ne smemo samo pogledati, kdo se umešava, ampak poskrbeti za to, da ne bo prišlo do razkola in razhajanj v Evropi, kar lahko izrabijo in zlorabijo drugi. Tudi to spada na področje demokracije in suverenosti. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Kampomenovci. Eh, hvala, predsedujoči gre za nekoliko nadrealistično razpravo. Namreč eh, govorimo o kibernetski varnosti, seveda smo za nekaj takega, eh, kar se vendar pa eh, tukaj imajo vlogo tudi recimo NATO, pa Izrael in drugi. Ampak tukaj imam občutek, da nekateri igrajo neko majhno igro in se skrivajo za večino, za gospod van der Leyen, ker ti vemo, kdo je za temi dezinformacijami. Te, tu smo že eh, slišali nekaj primerov, ki pa so jih mediji sami uh, ovrgli, ker ti v Italiji ni, bilo, ni prišlo do ničesar takega, kar smo slišali. Torej, kaj je tu za temi vašimi pobudami? morda skušate na nek način eh, eh, spremeniti internet eh, in ko govorimo o avtorskih pravicah in tako naprej. Zakaj se to? Ker ne razumete državljanov, ker ne razumete voljivcev. Bili ste presenečeni nad tem, kar se je dogajalo v Združenih državah? Zakaj ker ste posebej izgubili stik z stvarnostjo. Vse to se lahko vidi tudi v vaših dokumentih. Ko ste namenili prek 30 milijonov za vpliv na evropske volitve, ste rekli, treba je prepričati evropejce, da bodo podprli evropski projekt. Torej, vi zagotovo tu niste v položaju, da bi drugim pridigali. Gospod, eh, Procaccini. Eh, Povsem se strinjam, predsedujoči, z duhom te resolucije, toda ne strinjam se z tem kompulzivnem, kompulzivnim raziskovanjem strani Evropskega parlamenta, ki išče sovražnika. Tega ne razumem. Zakaj? Za me je dobro in nujno, da ščitimo svojo varnost, eh, varnost volitev. Eh, z ustrezno infrastrukturo, z zakonodajnimi akti, in tako naprej. Tudi z razvojem sistema 5G, ki že prinaša in ki, ki že prihaja. Ampak razumem torej podlago za resolucijo, ne razumem pa pristopa. Namreč bolj pomembno bi bilo, da se osredotočimo na krepitev evropskih agencij na tem področju, kot pa da znova in znova iščemo in raziskujemo in brskamo za sovražniki, proti katerim se politično ne moremo zoprstaviti. Gospod Wallace Mick, hvala lepa. Liberalci na vseh straneh verjamejo, da je tu da tu vse čas govorimo in predvsem govorimo o ruskem umešavanju in tako naprej, resnično upletanje v Združenih državah, recimo, je bilo umešavanje demokratske stranke. In priznali so, da je temu tako. Tudi v Evropi nismo zunaj vpliva raznega umešavanja in upletanja z restriktivnimi ukrepi zategovanja pasu, z finančnim imperializmom in tako naprej. Na ta način ljudje morajo bežati in zaradi tega ljudje morajo bežati iz svojih domov. Tudi Amerika se je upletala v drugih državah, prek sto let ste že upleta v razne eh, volilne eh, procese. In zato so volitve leta 2016 v Ameriki nekaj zelo poštenega. Herr Radakovski, Miroslav. Gospod Radačovski. Gospod predsedujoči, nisem Radakovski, sem Radačovski, sem Miroslav Radačovski iz Slovaške. Ja, Dragi prijatelji, potem ko smo pogledali poročila o hibridni vojni in o drugih zadevah, lahko rečem, da imamo vtis, da se moramo vsi hitro obleči v uniforme, sesti v letala in napasti Moskvo sam pa mislim, da temu ni tako. Razna poročila kažejo, da je prvi sovražnik Evropske unije Rusija, vendar je to pot v pekel, tega ne smemo sprejeti. Tudi Rusi so bili veliki misleci eh, in veliki misleci Evrope, De Gaulle, Gorbačov in eh, papež eh, Janez Pavel II, so govorili o tem, da se je treba odreči bojnim sredstvom in preprečiti stvari, kot so se dogajale med drugo svetovno vojno, ko so milijoni judov in slovanov umrli v koncentracijskih taboriščih. Ko se tako pogovarjamo, so ljudje še bolj militantni in zato se moramo temu zaprstaviti. Hvala. Je. Hvala, gospod Radačovski, oprostite, ker sem vas nekoliko napačno poimenoval. Morda bom to še kdaj storil in se opravičujem, ampak Karoline Ečtadler pa je prav. Najlepša hvala, gospod komisar. Poseganje v evropske volitve ni več nekaj, o čemer lahko beremo v znanstveni fantastiki poseganje v ameriške volitve, v francoske volitve, mm, sedaj pa smo videli tudi poseganje v avstrijske volitve. 1,3 gigabajta podatkov je bilo ukrajeni, ukradenih in to nekaj tednov pred eh, volitvami. Očitno je bilo potrebno dati neko hitro razlago. Kmalo so sprožili preiskavo strani organov kazenskega pregona in eh, prvi znaki kažejo na to, da je prišlo do tujega poseganja in umešavanja. Gre za hude napade, ne samo na mm, stranko, avstrijsko ljudsko stranko, ampak na demokracijo na splošno kajti s tem se oblikuje javno mnenje in ogroža svobodno demokratično izbiro na volitvah. Zato moramo sprejeti ključno in odločilno resolucijo na to temo, poiskati moramo evropske rešitve za to, da zaščitimo naše volitve pred kriminalnimi poseganji. Ne gre samo za naše vrednote in evropski način življenja. Vse to moramo na vsak način z vsemi možnimi sredstvi tudi zaščititi. Najlepša hvala. Gospod Benifej. Hvala, predsedujoči. Vedno več raziskav kaže na upletanje tujih sil v volitve, ne le ruske strani, Vse to seveda omadežuje volilne procese v Evropi. E, slišali smo, kako je bilo z financiranjem tudi Rusov, e, severne oziroma samo lige v Italiji. Mateo Salvini v zvezi s tem parlamentu še ni nič odgovoril. Tu še nismo dobili vseh informacij, e, kar se tega tiče, kot je že povedal predsednik, ministerski predsednik Konte. Vse to seveda prispeva k destabilizaciji Evrope in nekatere stranke pri nas so izvajalci to vrstnih eh, poskusov, so faktotum tujih sil. Tem sovražnikom ne smemo več dovoljevati da eh, tako napadajo Evropsko unijo in med njimi sta Salvini, Le Penova in tako naprej, kajti vsi ti delujejo proti Evropski uniji. Kozarec je zdaj poln in Evropska unija mora komisiji dati poseben mandat, da prepreči takšne poskuse upletanja v demokratične procese v Evropi. Eh, potrebna je javna, odprta javna razprava, brez vsakršnega umešavanja, kajti vsi tisti tudi, ki so danes, so krivi za te zadeve, morajo odgovarjati pred vsemi Evropejci. Hvala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 proti zunanjemu vmešavanju tudi 26. maja. Vidimo, da se moramo pripraviti na to, da bomo se zoprstavili tveganjem, ki jih predstavljajo takšni eh, poskusi in strinjam se z vsemi kolegi pred sabo, s gospodom Duranom tudi, da je treba preprečiti tudi financiranje in ustrezne strukture, vzpostaviti ustrezne, da je treba zagotoviti financiranje in spraviti, vzpostaviti ustrezne strukture, da bomo se zoprstavili lahko takšnim težnjam na evropski ravni. Komisar King nam je prejšnji teden povedal, kakšni so napori Kremlja za dezinformacije, za lansiranje dezinformacij, da so se podvojili, da je število napadov na družbene medije se uh, potisočerilo uh, več milijonov samo na Facebook. In skratka, ugotoviti moramo, kaj lahko naši zakonodajni prispevki prispevajo k temu. Hvala. Hvala lepa, predsedujoči. Živimo v stabilnih, odpornih, liberalnih demokracijah. Pred desetimi leti bi verjetno to podpisala za vse države članice Evropske unije in ne bi si predstavljala, da se bo to v mojem življenju spremenilo. Danes pa bi bila bolj previdna glede takšne izjave. Ja, res je, da še vedno živimo v stabilnih, odpornih demokracijah, ampak Te demokracije so napadane, dezinformacije se širijo, eh, prav tako eh, se mm, eh, tu osredotočajo napadi na um, manjšine, um, na uh, uh, različne uh, uh, drugačne uh, skupine uh, LGBTI in uh, to ne samo v Rusiji, temveč tudi v ZDA in drugot. In vse te taktike že uh, kažejo na posledice, na destabilizacijo naših demokratičnih procesov. Moramo obraniti naše demokracije, naše pravice in to tako, da omočimo civilno družbo uh, istočasno pa uh, moramo uh, zagotoviti tudi osnovo naših demokracij, kar je svoboda govora. Hvala lepa, gospa Huhtasari. Nüt, arvoisa puhemies. EUn tulisi vahve... Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Evropska unija uh, je uh, zelo pomembna uh, Eh, branilka eh, svobode govora. Res pa je, da eh, imamo na drugi strani tudi Kitajsko, Rusijo in tako dalje, ki posega v to svobodo govora. Istočasno smo bili priča tudi drugim državam, ki so poskušale poseči v Brexit in ne pozabimo, da je bil predsednik Trump tisti, ki je zelo vplival na to z obljubami o nekem prostotrgovinskem sporazumu. Veliko uh, je govora o Rusiji, uh, ampak kakorkoli že, ljudje so se pač eh, odločili, odločili so se, da je treba prenehati z imigracijami, da je treba prenehati z islamizacijo Evrope in zato moramo obraniti našo kulturo, našo krščansko kulturo. Uh, Eh, in na ta način moramo dati prednost našim eh, ljudem najprej. Mislim, da eh, so državljani na to opozorili, ne glede na to, kdo so politiki, ki branijo te ideje. Kaj se danes dogaja? Kaj se dogaja v javni razpravi? Uh, liberalci so izgubili eh, volitve, tega ne morejo sprejeti, prav tako ne morejo sprejeti tudi tega, da eh, skrajno desničarske stranke eh, zmagujejo na volitvah, zato ker predstavljajo ideje ljudi, voljivcev. Vi želite tu neko, nek odbor za resnico, neke vrste cenzuro, Ampak eh, pri tem ne upoštevate volje ljudstva. Eh, če eh, liberalci izgubijo volitve, to ni konec demokracije. Gospa Ana Fotiga ima besedo. Due respect to all measures. Eh, z veliko spoštovanja pozdravljam vse ukrepe, ki eh, ste jih sprejela in predstavila gospa komisarka Jurova in gospod eh, King. Tu smo se osredotočili na zunanje vidike evropskih odnosov in sicer na tako imenovano tuje umešavanje v volitve in demokratične procese. Ja, moramo še naprej graditi demokracijo, moramo okrepiti odpornost. Moramo pa tudi vedeti, kakšne so politike teh eh, tujih eh, akterjev. Pripravili smo poročilo o tem v prejšnji mandaturi in imenovali smo mm, zlasti Rusko federacijo, pa tudi eh, Iran, Severno Korejo in Kitajsko. Njihove dejavnosti, ta informacijska vojna, je bila osredotočena in prilagojena na vsako državo članico. Naše sodelovanje je zato zelo pomembno, ampak če želimo biti uspešni, moramo vedeti, kakšne so politike, kakšni so diskurzi eh, in rada bi pozdravila stratkom eh, IST, ki na tem področju deluje. gospa Aleksandra Lesli Filip ima besedo. Hvala lepa, državni mediji in pa um, neformalne kampanje dejansko odpirajo ljudem možnost, da tudi vplivajo na politične kampanje. Uh, ampak eh, to kaže tudi na eh, zelo veliko število eh, teorij zarot, zlasti v primeru, ko tisti, ki izgubi, noče sprejeti rezultata. Naprimer, pri Brexitu smo bili priča zelo velikim, tak, velikemu številu takšnim um, primerov. Moja uh, stranka, Eh, naprimer eh, je bila obtožena tega, da smo prejeli tuj denar eh, strani pač nekega razočaranega bivšega premjeja in prišli so v naše pisarne in vse premetali in tako dalje. Ne, tu gre za oportunizem teh politikov in na ta način želijo diskreditirati kampanje, ki jim nišo všeč in to vzpostavlja nezaupanje med voljivci in to je še um, večji razlog za to, da se bo še bolj uh, pogosto pojavljal ekstremizem. In to je del problema in ne del rešitve. Več uh, poslancev je dvignilo modri karton. Samo enemu bom dal besedo, oziroma eni. Gospa Vort je bila prva, ki je dvignila karton. Hvala. Bi gospod Philips lahko komentiral? Bi gospa Filip eh, se lahko uh, komentirala tajno delo uh, pri um, Cambridge Analytici uh, v času uh, predsedniških volitev leta 2017. Sama sem bila opazovalka za ta parlament. In prav tako me zanima tudi, če lahko uh, komentira vse laži na to temo. Uh, Cambridge Analytica eh, je eh, veliko naredila za to, da je prišlo do teh eh, grozovitih dogodkov v državi, do umorov in tako dalje. Nimate več časa. Gospa moja kolegica uh, natančno v teleša to, uh, kar sem povedala. Delala sem za um, Eh, pač eh, consulting eh, firmo, ki, za katero se je kasneje izkazalo, da je tudi sodelovala z Cambridge Analytico in to je natančno ta način delovanja, razširjanja teh teorij zarote. Sama sem zelo ponosna na svoje delo in če njeno vprašanje nima političnega cilja, zakaj ni prišla k meni in mi o tem uh, spregovorila neposredno. Gospod Kovač. Torej, gospodin predsedatov, demokracija. Hvala lepa, predsedujoči. Demokracija pomeni uh, pluralizem mnen, uh, eh, svoboda pri njihovem izražanju, ampak um, če uh, se poskuša spremeniti demokracijo v nekaj drugega ali če se eh, napade suvereno državo, potem je bila to neka meja prekoračena. In to tudi vodi v eh, odsotnost strpnosti. Če v tem parlamentu eh, glasujemo, ali to pomeni, da je demokracija tudi svoboda, da lažemo, ali je laž tudi del svobode govora. Ne smemo biti naivni, moramo vedeti, kako eh, resne so eh, te eh, grožne tretjih držav. Bolgarija je ena od držav, ki je bila napadena leta 2015 in sicer centralni volivni odbor je bil napaden, pa tudi druge inštitucije so bile žrtve tega napada. In to je samo en primer. Nekatere države, nekatere družbe poskušajo izpodkopati naše države, različne organizacije, eh, eh, ustvarjajo eh, lažne račune na socialnih medijih, lažna uporabniška imena in na to vse, vse te lažne informacije posredujejo eh, na različne načine in demokracije se morajo obraniti in eh, prizadevam si za to, da se upremo tem hibridnim grožnjem. Grapini. Spremate modri karton gospe Grapini. Izvolite, gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Kovačev, vi ste iz Bolgarije, jaz sem iz Romunije in dobro razumem to, kar ste povedali. To je zelo pomembno vprašanje. Ampak kot eh, evropski poslanec, ali vidite način, kako lahko eh, rešite ta problem eh, ob tem, da obranite tudi svobodo govora in da obranite tudi uh, svobodo, svobodne volitve. Kako lahko to rešimo? Kako lahko to rešimo danes in jutri? Gospod Kovačev? Ja, to je splošno vprašanje. Kaj bomo naredili skupaj, samo uh, usklajeno z državami članicami, s komisijo, z svetom, lahko to uh, kampanjo dezinformacij iz tretjih držav lahko omejimo. Te kampanje pa obstajajo tudi znotraj eh, držav Evropske unije. Lahko zahtevamo od eh, platform, da pač eh, sledijo nekemu kodeksu dobrih praks in da podprejo objektivno novinarstvo, dobro novinarstvo, da omogočijo usposabljanje teh novinarjev in tako dalje. Ampak potrebujemo vire. Demokracija potrebuje imunski sistem. Gospod Klod Morajš je naslednji. Hvala, predsedojoči. Danes eh, smo eh, pozvali k um, eh, strožnim ukrepom proti tujemu umešavanju in dezinformacije na spletu in to smo naredili zato, ker dejstva kažejo na to, da se to resnično dogaja. In naj vsem v tej hiši povem, da Eh, vključno eh, novim poslancem, da to delamo že kar nekaj mesecev. Komisija eh, je povedala, da je bilo nekaj že narejenega, predsedstvo se nam je pridružilo in mi danes pozivamo k vzpostavitvi posebnega odbora za to, da to še poglobimo. Države članice niso dovolj odporne, imamo dva problema, ki jih bom pojasnil. Eh, naši državljani eh, volijo na volitvah, eh, kjer sodelujejo tudi. Eh, skrajno desničarske stranke, ki prejemajo eh, sredstva eh, tretjih držav. Prav tako pa imamo tudi tuje umešavanje v, na večjih ravneh, na družbenih medijah, medijih tako dalje in tu je treba, tu je treba ta uporabniška imena odstraniti, ta sporočila odstraniti. Gospod Šimečka je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa ministrica, gospod komisar. Ja, eh, tu je vmešavanje v demokratične eh, volitve, ni nova grožnja, to ni nič novega. Videli smo že volitve, kjer je prišlo do eh, teh dezinformacij, takšnih kampanj, katerih cilj je polarizacija družbe in pa vpliv na volitve. In, ampak to ne pomeni, da je treba to sprejeti in vesel sem, da finsko predsedstvo namerava se tega lotiti v prihodnosti to najeda dejansko eh, temelje demokracije. Brez eh, odprte razprave ne moremo imeti demokracije. Istočasno pa moramo vedeti tudi, da eh, tveganje. Mm, tveganje ne gre iskati samo v tujem denarju ali dezinformacijah, temveč tudi v politikih, ki to zlorabljajo. In ki zlorabljajo te eh, teorije zarote. V moji državi imamo celo premijeja, ki eh, to počne in tudi proti temu se je treba boriti. Gospod Ensley eh, Scott. Transparentnost, svoboda in odločnost so ključni ključna načela, ki so sedaj napadena, so pa temelj uh, demokracije. In uh, sedaj smo priča uh, propagandnim kampanjam, ki ne spadajo v naš čas. To je povsem zaprto zastropilo eh, naše politične razprave. Imamo skupine na spletu, ki so povsem eh, uničile zaupanje eh, v naših družbah. V moji državi je prišlo do ustavne krize in to prizadevam na milijone ljudi v Združenem kraljestvu in drugot in to na spletu in izven smeta. In citiram predsednika odbora za transport, ki pravi, da so um, naše, eh, naša infrastruktura, naša eh, volilna infrastruktura je povsem neprimerna eh, za moderno dobo, v kateri živimo. In ne moremo tu sedeti in dopustiti, da nas napadajo ljudje in institucije, ki želijo spodkopati naše demokratične vrednute, vrednote. Moramo omogočiti državljanom, da bodo odločali o svoji usodi Eh, ne pa da bodo odločali samo tisti, ki lahko najgloblje posežejo v žep. Rad bi vas prosil naslednje. Kot prvo, da se strogo držite časa. Ko vam poteče čas za govor, vas na to opozorim ko prekoračite časa nekaj sekund, ko preteče še nekaj sekund, vam bom izklopil mikrofon. In drugič, prosim, da se ne poslužujete modrega kartona tako množično zaradi tega, ker smo pod velikim časovnim pritiskom. Vseeno pa pa sprašujem, če sprejemate modri karton gospe Deluci. Hvala lepa eh, za to priložnost. Ja, vprašal sem vas, če sprejmete modri karton. Ne, ne sprejmete. Dobro. No, no, cenzura, cenzura, cenzura. Dobro, potem pa dajem besedo gospodu Jean-Paulu Garoju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, kodeks dobrih praks eh, proti dezinformacijam, ki ga je vzpostavila Evropska unija, eh, želi zagotoviti svobodo izražanja in odprt internet. Vse to piše v besedilu. In ta kodeks dobrih praks so sprejeli Facebook, Twitter in Google. Ti gostitelji so odgovorni za vsebine, ki jih objavljajo. Eh, in zato tudi cenzurirajo eh, te vsebine, zato da bi se borili proti dezinformacijami. Eh, vemo pa, da je cela vrsta internautov tudi žrtev cenzura, ne, cenzure ne zato, ker so širili fake news, ampak zato, ker so izrazili mnenje, ki ni bilo skladno z evropsko ideologijo, ki jo zagovarja komisija. Naprimer,